za ponovno na, uh, selitev imam dva komentarja. Oprostite, gospod Tavares, v veliki zamudi smo. Ne morem vam dati besede. Max, accept, uh... Ne morem sprejeti nobenih pripomb, samo postopkovne pripombe sprejemam in upam, da boste imeli razumevanje za to in da boste razumeli, da bom s tem eh, zaključil razpravo. Nadaljujemo za dnevnim eh, redom. Sedaj bomo eh, slišali izjavi sveta in komisije. Gre pa za sodne pozive Združenih držav in pa določbe Evropske unije o varstvu podatkov. Sedaj dobi besedo predsedojoča svetu.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 v zvezi z državno varnostjo po aferi Wikileaks. Svet se strinja s, s pomisleki in skrbmi parlamenta. Ampak ne vemo čisto točno, kako določiti, v kateri meri je naša zakonodaja kršena. Generalni eh, tožilec je v zvezi z Wikileaks potrdil eh, kazansko preiskavo. Toživci ZDA so poskušali dobiti sodni nalog od eh, ameriških sodišč, s katerimi bi pris, eh, prisilili ITER, da jim da podatke. Svet ni odgovoren, da komentira o eh, odločbah in odločitvah sodnega sistema ZDA. Nobenih informacij nimamo o tem, ki bi potrjevala legalnost ali nelegalnost tega postopka. Twitter je imel možnost obvestiti svoje klijente o sodnem nalogu. Evropska unija nasplošno spoštuje eh, sodno neodvisnost tretjih držav. In če gre za domnevo kaznivega dejanja, je jasno, da e, mora preiskava steči. Kar zadeva ZDA in njihov način pridobivanja informacij, njihovi postopki se razlikujejo od postopkov v, Z, v EU in v državah članicah. ZDA e, eh, imajo več pristojnosti za pridobivanje informacij, kot pa jih imamo v EU to je določeno z zakonom ZDA, to ni stvar, o kateri bi lahko svet komentiral. Pravila o varstvu podatkov EU morajo biti spoštovana, to pa je odgovornost eh, oblasti držav članov. Ti organi v državah članicah morajo zagotoviti, da so pravila o varstvu podatkov spoštovana. To je pristojnost držav članic. One morajo tudi poznati sodno prakso drugih sodišč. Ne gre za politično presojo. Eh, svet ni seznanjen z drugimi sodnimi pozivi Združenih držav. Kar zadeva podatke o državljanih EU, na EU tu imamo mednarodni sporazum z ZDA o prenosu eh, teh podatkov. Eh, to je PRN zadeva, Passenger Name Record. Eh, sporazum je bil sklenjen leta 2007, sedaj se bo treba ponovno pogajati o tem sporazumu PNR na pobudo Evropskega parlamenta. Potem je tu še en primer, Eh, ta se nanaša na, primer, eh, na prenos eh, finančnih podatkov iz Evrope v zvezi z protiterorističnim programom ZDA. Tu je bil sklenjen sporazum. Ta sporazum je parlament potrdil leta 2010 julija. Zadeva Twitter je pa posem drugačna od zadeve PNR in zadeva s finančnimi podatki. V prejšnjih dveh primerjih so uh, organi ZDA pridobivali osebne podatke sistematično v okviru boja proti terorizmu. V primeru Twitter pa obstaja čisto konkreten eh, sodni poziv, ki je bil izdan v okviru konkretne kazenske preiskave. Mislim, da bi to morali priznati, razen če ni posebnih razlogov za to, da ne eh, priznamo tega. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa podpredsednica komisije, gospa Redin. Gospod eh, predsedujoči, poslanke in poslanci, v globaliziranem svetu zaščita podatkov, ki se prenašajo v tretje države, postaja vedno pomembnejša in je tudi pravno vedno bolj zapletena. Prav gotovo je res, da pravica do zaščite podatkov, ki je temeljna pravica, velja tudi v elektroniziranem svetu in pri eh, prenosu ter obdelavi podatkov. Tako kot druge temeljne pravice pa je tudi ta deloma omejena in te omejitve seveda morajo biti v skladu z zakonom in morajo biti sorazmerne. Ravno tako morajo biti v, utemeljene v nekem eh, javnem interesu, eh, zaščita zdravja, eh, preprečevanje turizma in tako dalje. V skladu z ZDA je sodni poziv upravni poziv, ki eh, zahteva od posameznika, da državi ali eh, lokalni upravi da določeno informacijo. Seveda pa je legalnost tega treba ugotavljati glede na to, kje je zagrešen eh, koznivo dejanje. In glede na to je treba to presojati v skladu z zakonodajo in ustavo ZDA. Komisija nima kompetence na tem, kako tretja država izvaja svoje sodne postopke pri eh, preiskavi mm, osumljenih eh, kazenskih dejanj. En evropski državljan je uporabil Twitter. Eh, izrazili so nezadovoljstvo z politiko zasebnosti Twitterja, ki določa, da je možno eh, podatke posredovati na osnovi uradnega ali pravnega eh, zahtevka za strani ZDA. V okviru kazenske preiskave pa je evropska uh, zakonodaja tista, ki ne velja. Direktiva o zaščiti podatkov ne velja na področju kazanskega prava in tudi okvirni um, zakonodajni akt eh, ne velja glede na to, da nobena oblast Evropske unije ni upletena eh, v izvajanje sodnega poziva ZDA in da Pri tem se ne dajo podatki nobenemu drugemu organu iz države članice Evropske unije. Tako pravi zakonodaja. Vendar globalna dimenzija obdelave podatkov ne sme prinašati sabo nižjih standardov zaščite podatkov za Evropske unije. Pri globalni obdelavi podatkov postaja jasno, kako pomembno je, zaščititi eh, pravic do zaščite podatkov in to še posebej je pomembno danes, ko je vedno in vedno več eh, podatkov v prenosu, če tako rečem. Kaj bomo naredili glede tega? Kot prvo, eh, komisija pripravlja predlog za reform okvire Evropske unije za zaščito podatkov in tukaj se bomo osredotočili predvsem na izzive zaradi globalizacije in modernih tehnologij, še zlasti ko eh, operaterji iz tretjih eh, držav eh, se obračajo na evropske potrošnike. Drugič, kot veste, 3. decembra 2010 je svet dal pravi mandat komisiji z jasnim ciljem, da se pogaja o eh, sporazumu med ZDA in EU eh, o zaščiti podatkov na področju sodnega in policijskega sodelovanja. Eden glavnih ciljev pri teh pogajanjih je, da se eh, dogovorimo o zaščiti podatkov iz obeh strani Atlantika, ne glede na nacionalnost, in da omogočimo možnost uh, ustrezne pritožbe. In sedaj me boste vprašali, kaj bomo pa vmes naredili do takrat, do tega novega inštrumenta oziroma dokler te ne stopijo v veljavo. Toplo priporočam, da so operaterji zelo transparentni v odnosu do svojih potrošnikov, da jasno pokažejo in nakažejo, da njihove um, storitve eh, se izvajajo predvsem v skladu z, eh, z ZDA oziroma mm, kazenskim pravom ZDA in da to velja tudi za prenos podatkov tistih državljanov, ki sicer ne zapustijo ozemlja ZDA. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Fos v imenu Evropske ljudske stranke za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa svetu, hvala lepa komisiji za pojasnila. To je tipična stvar, ki nas zadeva v tem globaliziranem svetu. Načeloma je tako, da moramo spoštovati ameriško pravo. In tudi je res, da poznamo te težave, a, ki so a, v internetu. Je pa to tudi tipična stvar, za katero moramo najti odgovore. Tukaj gre za administrativne postopke, gre za dostop eh, baz podatkov privatnikov. In gospa komisarka, eh, povedali ste to, kar, s čimer se posem strinjam. Tudi moje predstave so takšne, da bi mo, kako bi morali ukrepati naprej. Mislim, da moramo to področje urediti in sicer z noveliranjem zaščite podatkov v prihodnosti. Takšni primeri pa bi morali biti tudi razlog za to, da ustrezno uredimo okvir zaščite podatkov med ZDA in Evropsko unijo, kajti živimo v globalnem svetu in dejstvo je, da moramo urediti te prenose podatkov. Pomembno je, da se na to osredotočamo. Želimo, da ta postopek ne vrže slabo luč na obdelavo podatkov. Dobro pa je, da tukaj razvijamo dobre zakone, da okvirni sporazum eh, še naprej eh, nadaljujemo in da tudi kar se tiče kazenskega pregona, kar se tiče dostopa do podatkov pri zasebnikih, eh, nekoliko bolje osvetlimo. Potrebno je natančno povedati, kdaj je to dovoljeno in kdaj to ni dovoljeno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pos. Sedaj pa dobi besedo kolega Moraes za minuto in pol. Najlepše hvala. Komisarka, zelo spretno ste se odzvali na vprašanje, kako in kaj bomo naredili do takrat. Vsi vemo, da, je, da so ZDA iz dali kar nekaj sodnih eh, eh, pozivov v povezavi z Twitterjem in Googlom. To pomeni, da imajo eh, v ZDA informacije tudi z Wikileaksa oziroma z njegovega ozadja. To pomeni, da so tukaj vključeni mladi ljudje, ki enostavno gredo na internet iz radovednosti in lahko postanejo tarče tega režima obravnave podatkov to so resne implikacije eh, za eh, pravice do zasebnosti za vse državljane Evropske unije. Eh, vemo, kako se sedaj zbirajo osebni podatki povezavi z Wikileaksom in serverji so večinoma v ZDA. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pravo tretjih držav. Kaj pa v umestnem času? Eh, našim državljanom moramo razložiti, kako jih lahko Evropska unija zaščiti. Je, kakšen je smisel, da imamo zaščito podatkov državljanov Evropske unije, ko pa to enostavno lahko izniči en sam sodni poziv ZDA. Potrebujemo uh, zakonodajo na najvišji ravni in vem, da jo pripravljate. Uh, da se za njo prizadevate. Okvirni eh, sporazum je eh, za, oziroma direktiva okvirna na tem področju je eh, zaščitila visoko, eh, visoki ravni notranji trg, vendar to danes ni več dovolj. Eh, v vaši zakonodajnem delu v prihodnosti je seveda treba to upoštevati. Evropska unija mora imeti tako zaščito, da bo odporna na sodne pozive iz ZDA. Ne gre le samo za Twitter, lahko gre za uh, zadeve iz nacionalne jurisdikcije, naprimer um, ehm, senzori iz, eh, združeni, iz uh, Združenega kraljestva so nekaj, kar je podvrženo nadzoru ZDA in to je. Uh, prav gotovo nekaj, kar moramo izpostaviti in dobiti jasnejše odgovore. Hvala lepa, gospod Moraes. Sedaj pa dobi besedo gospa Intfeld za dve minuti v imenu Alde. Hvala, hvala svetu, hvala komisiji. Z veseljem ugotavljam, da ste enako zaskrbljeni kot mi, ampak bodimo tukaj si na jasnem. Nihče ne pravi, da je, so ZDA delovali zunaj svoje jurisdikcije. Ni v tem problem. Problem je ta, da je preko interneta njihovega in jurisdikcija izredno široka in da se širi celo v EU. Problem v tukaj je v tem, da internetna podjetja, o katerih govorimo, so večinoma uh, v ZDA, večina uporabnikov oziroma veliko uporabnikov pa je v EU. In uh, tisto, kar uporabljajo. Uh, Ameriška sodišča, moram reči, da je to vprašanje že nekoliko zastarelo. Glavno ameriško sodišče pravi, če uporabite Twitter, uh, nimate več nobenih uh, legitimnih uh, pričakovanj do, za zasebnost. To pomeni, da kdorkoli v EU nima nobene več zaščite zaradi tega, ker je uh, Twitter lociran v ZDA. In seveda, to se seveda potrebuje povezuje z revizijo direktive o zaščiti podatkov. Ko enkrat začnete uporabljati Twitter, potem dajte svojo odobritev. Kaj ta odobritev pomeni? Ali to pomeni, da smo izključeni iz zakona, da se odpovemo svoji pravici do pravne zaščite? Razumem, da tukaj res lahko naredimo zelo malo, vendar bi vas vseeno vprašala, kaj komis bosta komisija in svet naredila, da zagotovi ta pravno zaščito za evropske državljane. Ali se boste pogovorili z eh, kolegi iz ZDA in dobili več informacij? Verjetno obstaja kar nekaj drugih podjetij v povezavi z sodnimi pozivi in podobnimi problemi. Naj zaključim. Ta komisija ni, eh, ta primer ni podoben SWIFT-u, ker gre za določeno specifično eh, preiskavo, po drugi strani pa so. Felt. Hvala lepa, kolegica Intvel, sedaj pa dobi besedo za minuto in pol gospod Albreh. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rad povedal, da je to še eden številnih primerov, ko razpravljamo o tem, da, da obstajata dve različni pravni kulturi na dveh stranih Atlantika, zlasti, kadar gre za zaščito osebnih podatkov in zlasti, ko gre za um, policijsko in pravno pravosodno sodelovanje. Svet je podal odgovor, češ, da se to dogaja na ozemlju ZDA oziroma da je Twitter eh, na ozemlju ZDA in da to pač zadeva ZDA in da je to pač ameriški pravni okvir in to se mi ne zdi prav. Državljanke in državljani v Evropski uniji bodo to videli drugače. Kajti delujemo mednarodno, sodelujemo za ZDA in to vedno bolj. In sicer sodelujemo z njimi pri eh, policijskem in pravosodnem sodelovanju. In ljudje se bodo vedno bolj soočali s pravom drugih držav, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi uh, bodo vedno bolj v stiku z ameriškim pravom in tako bodo eh, vedno znova naleteli na to vprašanje na področju zaščite eh, osebnih podatkov. Pričakujem, da se svet posveti temu vprašanju in da državljanom v Evropski uniji da možnost, da zaupajo v to pravo, ki velja na internetu, zlasti ko gre za to, da se spoštujajo njihove državljanske pravice in pa njihove svoboščine. Hvala lepa, gospod Albrecht. Sedaj pa gospa van der Stop za eno minuto. Oziroma gospod van der Stop. Hvala lepa. To vprašanje je zelo povedano za zaščito osebnih podatkov. Zasebnost pa ima svoje meje. Zasebnost eh, moramo ščititi, seveda pa imajo v takšnem primeru prednost ukrepi pred eh, terorizmom. V mislih imam naprimer islamistični terorizem. In da bi zaščitili državljane pred terorizmom, se tudi odpovemo določenim eh, pravicam. Seveda moramo uporabnike interneta zaščititi. Toda obstaja domneva pri določenih ljudeh, da imajo teroristične motive. Če želijo ameriški organi podatke o določeni osebi iz Evropske unije, če želijo te podatke, potem moramo te podatke dati na razpolago. Seveda pa se moramo izogibati zlorabam. Toda, če obstajajo dobri razlogi, potem moramo te podatke tudi zagotavljati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lopez Aguilar. Hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, gospa podpredsednica komisije, da ste prišli v parlament tako pozno in da boste z nami pri tej razpravi. Tukaj gre za ponovno um, opredelitev uh, zaščite človekovih uh, uh, oziroma zaščite osebnih podatkov v Evropski uniji. Prilagoditi se moramo času, kar se tiče tehnologije. Pomislite pa tudi na nove temeljne pravice, pomislite na pravico do zasebnosti, pomislite na pravico do dostopa, pomislite na brisanje podatkov, ki so povezani z svobodnim izražanjem mnenja. Pomisliti pa moramo tudi na mednarodno pravo, tukaj gre tudi za sodelova oziroma za pogajanje s tretjimi državami. In pa v mislih imam ZDA. zakonodajo moramo, na tem področju moramo predelati. Urediti moramo policijsko in pravosodno eh, sodelovanje z ZDA. Državljani se morajo sami odločati, katere, oziroma država se mora sama odločati, katere podatke bodo, da, bodo poslale naprej. Kadar se ti podatki nanašajo na zasebnost naših državljanov, potem moramo preprečiti avtomatično obdelavo shranjevanje teh podatkov. Zauzemam se tudi za pravice mladoletnikov. Ti me zlasti skrbijo, kaj ti, eh, ti niso povsem svobodni pri svojem ravnanju. Pri njih gre za omejevanje temeljnih pravic. Gre za to, da moramo mlade obveščati o določenih tehnologijah in a, gre tukaj tudi za instrumente pravne zaščite. Ali ste prepričani, da a, e, to natančno spremljamo na področju osebnih podatkov, zlasti kar se tiče pogajanj za ZDA? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mölcer za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči stari rek pravi sledeče. Kdor zlorabo odkrije, oziroma tistega javnost eh, slavi, ustrezne in, institucije pa ga kritizirajo. Predsednik, Wiki, eh, eh, predsednik Wikileaksa je sedaj v zaporu. Tukaj gre za e, osebne podatke. Videli bomo, kakšen bo razvoj e, tudi pri e, Google in pri drugih podjetjih. Potrebno je treba prepričiti poseganje v zasebno sfero in pa zaščititi osebne podatke. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Mölzer. Sedaj pa prehajamo k postopku uh, Catch the Eye. Gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, komisarka. Razmislil sem o tej zadevi in sicer za vidika predsednika odbora IMKO. Mislim, da so to zadeve, ki so povezane z notranjim trgom in pa z gospodarstvom. So pa to tudi zelo pomembna vprašanja, ki zadevajo pravice zasebnikov. Za svoj odbor sem napisal poročilo o tej zadevi. Rad bi se zahvalil gospe Reding za zeleno knjigo. Mislim, da je zapisala nekaj zelo pomembnega v tej knjigi in o tem danes eh, razpravljamo. Če uporabljam eh, bazo podatkov, ki je zunaj jurisdikcije Evropske unije, potem imam enake pravice, kot če bi eh, to počel s podjetjem, ki ima bazo v Evropske unije. To je zelo ambiciozni program, ampak to bo zahtevalo veliko pogajanj. Rad bi povedal svojim kolegicam in kolegom, če bomo zagotovili to, potem bodo druge države eh, zahtevale eh, prav takšne eh, pogoje. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem smo zaključili postopek proste razprave. Za zaključek razprave pa dajem besedo podpredsednici komisarki Reding. Hvala lepa, predsedujoči. Strinjam se z legitimnimi pomisleki tega visokega zbora, kar zadeva zaščito oziroma varstvo zasebnih podatkov evropskih državljanov. In ravno zato, ker eh, se strinjam s temi skrbmi in s temi pomisleki, sem tudi pripravila prvo analizo tega, kako je reforma direktive iz 1995 eh, eh, lahko ustrezen odgovor na vprašanja ki so se zastavile danes, na vprašanja, ki nimajo pravnega odgovora po sedanji veljavni evropski zakonodaji. Drugi element je ta, da se mi zdi, da v odnosu do naših ameriških partnerjev vendarle imamo dobre novice. Prejšnji teden je Bela hiša sprejela odločilni korak s tem, da je 16. marca objavila, da namerava s ameriškim kongresom sodelovati pri pripravi eh, zakona o pravici do zasebnosti. In to je nekaj, kar eh, predstavlja veliko novost in kar nam bo morda pripomoglo pri tem, da vzpostavimo splošni dogovor med EU in ZDA, kar zadeva varstvo podatkov v kontekstu policijskega in pravosodnega sodelovanja. Upam torej, da bomo lahko kaj kmalo začeli s temi pogajanji v tej smeri in vsekako računam na Evropski parlament, da nam bo pomagal pri teh prizadevanjih in tudi z reformo direktive iz leta 1995. Hvala lepa, gospa komisarka. V imenu sveta ima besedo gospa Gjöri. Hvala lepa, gospa komisarka, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Hvala lepa za vaše prispevke. Eh, hvala tudi, da se zavedate, da pač moramo izvajati veljavno evropsko zakonodajo. Mislim, da naših eh, skrbi na področju varstva podatkov nič bolje ne odraža kot eh, sklepe, ki smo jih sprejeli z tega področja. In z tega vidika moram posredovati dve pomembni zahtevi v smeri komisije. Podarjamo pomen obveščanja javnosti, prav tako pa podarjamo pomen javnosti zasebnosti oziroma varovanja zasebnosti na svetovnem spletu. Prepričan sem, da bo komisija te zahteve sveta tudi upoštevala. Svet se tudi popolnoma strinja z dejstvom, da moramo zakonodajo aktualizirati in da jo moramo prilagoditi najnovejšim tehnologijam in tehnološkemu napredku, ki smo mu priča. Veselimo se predlogov komisije na tem področju ki naj bi jih dobili v mesecu juniju, kar pomeni, da mačarsko predsedstvo ne bo imelo prav veliko časa za obravnavo te tematike, pa vendar bomo v eh, preostalem mesecu dni, ki nam bo še na voljo storili vse, kar je v naši moči. Pripričan sem, da bo tudi polsko predsedstvo, ki nam sledi, eh, to nalogo prevzelo z enako zauzetostjo. Predsedujoči, mislim, da tu ne gre za antagonizem med varnostjo in varstvom podatkov. Eno gre z drugim z roko v roki in tudi točno takšno zakonodajo si tudi želimo. Hvala lepa, gospa Gjori. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko. Zakaj gre? Gre za ustno vprašanje komisiji o izvajanju direktive o kakovosti goriv.